vodlad delegaciji za parlamentarno skupščino za odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, gospod Tadeoš Čimanski, ni več časti član. Svet mi je tudi poslal stališče v prvi obravnavi in razloge za sprijetje ter uh, mnenje komisije, to bomo dodali k našemu zapisniku in eh, dali obravnavo na naslednje zasedanje parlamenta in od jutri naprej so ti dokumenti na razpolago. Potem glede objave uredbe. 1290 iz 2005 in 2007 v zvezi eh, z razdeljevanjem eh, hrane in živil najbolj potrebnim v Evropski uniji.